aktivni pri pripravi tega sporazuma. Jaz upam, da bomo imeli pojutrišnjem že sporazum o Eurosuru. Hvala, kolega Mulder. Razprava o tej temi je s tem zaključena. Glasovali pa bomo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije, v zvezi s prekinitvijo izvajanja sporazuma SWIFT zaradi nadzora agencije ZDA za nacionalno varnost. Najprej dobi besedo komisarka. Hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, danes eh, zvečer vas želim obvestiti o ukrepih, ki jih želim sprejeti po eh, obveščanju o delu nadzora agencije ZDA za nacionalno varnost in posledic tega za SWIFT. 24. septembra sem vas srečala v odboru Libe in sem vas tudi obveščala o dogajanju na tem področju, kar nas seveda zelo skrbi. Razprava v Libe je bila zelo koristna in je Eh, tudi pojasnila marsikaj. Od prvih eh, sumov, ki so se pojavili v tisku, sem takoj ukripala. Julija sem poslala prvo pismo kolegu v ZDA, 11. septembra sem poklicala gospoda Kolna, ministra, in ga vprašala, da posreduje bistvene informacije o tem. Potem smo poslala tudi pismo in ga pozvala k konsultacijam po 11. členu eh, sporazuma TFT in to je predvideno v primeru, da se pojavijo odprta vprašanja, ki jih je treba razrešiti. Eh, kot odgovor na to pismo in to sem eh, odboru Libe tudi povedala, 24. septembra so ZDA sicer podale neke informacije, mnogo pomembnih od, vprašanj pa je ostalo odprtih. Zato sem srečala v ponedeljek se s eh, podsekretarjem Kohnom v Bruslu in imela sva zelo dolgo razpravo, zelo odprto razpravo in eh, pojasnila sva nekaj stvari. Eh, podsekretar Cohen je povedal, da od začetka veljave sporazuma TFTP eh, Združene države niso zbirale podatkov iz sporazuma SWIFT in razen tega eh, niso uporabile nobenih takih informacij. Eh, hotela sem, da se to potrdi tudi v pisni obliki. Razen tega sva tudi se pogovarjala o Uh, informacijah, ki se izmenjujejo med finančnimi inštitucijami po vsem svetu. Torej, moramo na vsak način videti, da ti sistemi niso v konfliktu s porazumom TFTP. Um, torej, kontakti z um, ZDA niso pokazali, da bi bila kršena pravila sporazuma TFTP. Vendar potrebna so še dodatna pojasnila, preden pridemo do določenih rezultatov. Eh, jaz si na vsak način eh, prizadevam za to. Eh, želim si pridobiti čim boljše informacije v kratkem času in obveščala vas bom seveda o rezultatih tega posvetovanja. Much, this... Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa predstavniki političnih skupin gospod Diaz de Mera za Evropsko ljudsko stranko na vrsti prvi. Yes, ja, Najlepša hvala, predsedujoča. Eh, na prejšnjem plenarnem eh, zasedanju smo govorili o prihodni strategiji za notranjo varnost, eh, kako bi se borili proti terorizmu in rekli smo, da se moramo sredotočati predvsem na preprečevanje. Danes tudi želim nekaj povedati o tem. Mediji so izrazili skrb in so jo prenesli na evropske državljane. Zato tudi iščemo dokaze, preizkujemo, Eh, kajti zanima nas predvsem nacionalna varnost. Eh, zaenkrat eh, nimamo še trdnih dokazov, ustrezni organi, tako gospa Malstrom kot direktor Europola, sta rekla in zdaj je gospa Malstrom potrdila, da se je pogovarjala z gospodom Kojenom, da dejstva še niso potrjena. In Zato mislim, da je zdaj prehitro, eh, da se odločamo o prekinitvi tega sporazuma. TFTP je orodje, ki je zelo koristno eh, za ehm, zaznavanje terorističnih skupin. Eh, to se je pokazalo tudi v primeru Breivik na Norveškem, kjer so v nekaj urah identificirali kanale, po katerih so ehm, napadalci oziroma je napadalec dobil sredstva za napad. Mm. Mislim tudi, da konvencija dobro vzpostavlja, kako ukrepati v primeru, če ena od strani ne izpolnjuje sporazuma. E, ni pa predvideno, e, da se odločitev sprejme e, enostransko in da se sporazum prekine. E, treba je delovati na zakonit način. E, torej, še naprej treba izvajati e, ta sporazum. E, Soočamo pa se eh, s skrbjo, kaj ti morda so bile kršene naše pravice in naša zasebnost. Eh, to je vse zakonito in utemeljeno in zato še naprej iščemo resnico, zato še naprej preiskujemo te dogodke, ne smemo pa prehitro ukrepati. Ampak eh, tveganja ne eh, spremenimo ali popravimo s tem, da ustvarjamo nova tveganja, če zato nimamo trdnih temeljev in eh, če nismo prepričani v to. Hvala. Hvala. Modri karton je za vas, gospod kolega Demenas. In sicer vam želi postaviti vprašanje gospod Stojanov. Yes. Благодарю за вниманието. Имам един въпрос към господин Диас Демера. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi gospoda Diasa de Mero vprašal naslednje. Kako veste, da pogodbe niso kršili? Gospa komisarka je rekla, kaj pa naj reče ameriški Eh, eh, kolega torej seveda ne bo rekel da so kršili pogodbo kolega stoja hvala kolega stojanov če bi vi uh, dovolj pozorno poslušali moje besede Uh, mislim, da sploh ne bi mogli postaviti tega vprašanja. Jaz nisem uh, postavil te trditve, ki mi jo pripisujete. Rekel sem, da obstaja še dvom v to. Uh, Eh, Rekl sem tudi, da smo zaskrbljeni zaradi tega in da zato parlament izvaja preiskavo. Dodal sem tudi, da na podlagi nekega suma ne moremo preprosto prekiniti eh, sporazuma. Lahko ga prekinemo na podlagi trdnih dejstev, ne pa samo na podlagi suma. Gospa Sipe. Je na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Malström, želim ponovno opozoriti na to, da je pred temi eh, odkriti eh, so bile že težave z izvajanjem tega sporazuma in razen tega želim ponovno opozoriti na to, da je dolgo pred tem sporazumov sporozumom so ZDA uporabljale podatke iz SWIFT-a, kajti server je bil, strežnik je bil v ZDA in tudi takrat so samo mediji odkrili ta škandal. Sedanja poročila v medijih z hudimi očitki pa ta sporazum po moje načeloma postavljajo pod vprašaj. Sami ste omenili pismo Davidu Kovnu in odgovor v, formulacija v odgovoru je zelo zanimiva in sicer TFTP je dobra stvar, pravi, da bi prišli do podatkov SWIFT-a, eh, ki jih po drugi poti pač ne moreš pridobiti, ampak po kakšni poti pa potem in tudi dodatna pripomba, da od sporazuma naprej ni, ne jemljajo podatkov SWIFT-a v Evropi, ampak mogoče preko tretje države po SWIFT-u ali iz tretje države v SWIFT in tudi to bi pomenilo, da ne moremo naprej izvajati tega sporazuma. Gospod Diaz de Mira je rekel, da ne smemo eh, mimo ravnati preuranjeno. Kritika tega sporazuma in poročila v medijih ne poznamo še od, šele od včeraj. Želim se povrniti na to, kar je komisija obljubila že eh, pred nekaj časa in sicer ekstrakcija podatkov na eh, ravni EU. 2011 naj bi dobili predlog za to, vendar tega predloga do danes nimamo in tudi eh, tu eh, to moramo kritizirati. Ali je preuranjeno, če zahtevamo zamrznitev tega sporazuma? Sploh ne. Če bi imeli dokaze, potem bi morali takoj odpovedati sporazum, ne pa ga zamrzniti. Mislim, da je prav, da zamrznemo ta sporazum, da imamo možnost, da to stvar preiščemo in da tudi izvajamo pritisk na ZDA, da nam dokažejo, ali je prišlo do kršitve ali ne. V umestnem času pa ne smemo dopustiti, da svoja imena in svoje podpise eh, damo na razpolago za to, da se zlorabljajo podatki evropskih državljanov. Hvala. Naslednja je na vrsti gospa Sofi Infeld. E eh, hvala lepa, gospa eh, predsednica. Torej, eh, kolegi so že rekli, potrebujemo dejstva, ne, smorem, ne smemo prehitevati. S tem se strinjam in zaradi tega je toliko bolj zanimivo, da sploh ni bilo nobene preiskave nobena država članica eh, ni prosila enoto za kibernetski kriminal pri Europolu naj preišče to zadevo. Niti nizozemska vlada tega ni storila, eh, se pravi država, kjer so glavni strežniki. Eh, torej, oni so rekli, to bomo prepustili delovni skupini strokovnjakov. To so državni uradniki, ki se srečujejo za zaprtimi vrati in američane jim pravimo, pravijo, vse je v redu, seveda nismo udrli v vaše strežnike. No, mi pa eh, imamo jasne eh, indikacije, da se ne smemo eh, zanašati na vse izjave mi moramo preiskati stvari, moramo iti k SWIFT-u, mi moramo preiskati, zakaj države članice niso prosile Europol najprej išče stvari, zakaj komisija ne ustraja in ne zahteva preiskave na nizozemskem. Mi pravzaprav nimamo nobenega razloga, da bi verjeli eh, modrim očem američanom. V teh dokumentih, ki jih je eh, razkril gospod uh, Snowden, uh, je pač tako, da američani nikoli niso zanikali ne poblaščenega vdora. Gre samo za to, ali imajo pravico ali ne. In to je kršitev sporazuma v tem primeru. Če ne bomo stvari pravočasno prekinili dokončno moramo vsaj začasno eh, prekiniti izvajanje sporazuma in mi moramo seveda zahtevati ukrepe sveta in, in komisije. To je bil prvi resni eh, mednarodni sporazum pod Lisbonsko pogodbo prvi sporazum, kjer so prosili za naše soglasje. In mi smo podpisali bjanko ček in smo sedaj izključene iz igre. Ne svet, ne komisija ne sprašujeta po soglasju za nadaljne mednarodne sporazume. Torej, to je test, mi moramo zahtevati ali dokončno ali začasno prekinitev izvajanja sporazuma in če svet in komisija ne reagirata ustrezno na to, potem to pomeni, da nas ne spoštujejo, to gre za demokracijo v Evropi. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Albreh za zelene. Hvala lepa, gospa komisarka. Res sem nekoliko šokiran. Eh, ker ste zadovoljni eh, z odgovori ameriške vlade. Naj ponovim to, kar je povedala Birgit Sipel. Eh, gospod Cohen je rekel, da TFTP uporablja za to, da bi prišli do podatkov SWIFT-a, ki jih ne dobijo iz drugih verov. To je bil citat. In to pomeni, da se poskušajo izogniti prevzemanju odgovornosti za to, kar so eh, storili. Očitno ne spoštujejo sporazuma eh, SWIFT, torej mi se pravzaprav eh, sklicujejo na lastna pooblastila za dostop do teh podatkov in mi bi tu potrebovali pravo preiskavo dogodkov. Šokiran sem tudi in tudi tu ponavljam druge, da nobena evropska vlada, noben organ kazenskega pregona tega ne preiskuje. In tu gre torej za možni kibernetski napad. E, gre za e, evropske osebne podatke. Torej mi moramo e, v Evropskem parlamentu izkoristiti to priložnost, da prekinemo ta sporazum. Treba se je ponovno pogajati o sodelovanju med policijo in na pravosodnem eh, področju. In če bodo pač eh, sledili našim eh, predpisom za varstvo podatkov in direktivi, Eh, potem eh, moramo seveda tudi zagotoviti boljše izvanje teh pravil v prihodnje. Hvala lepa, sedaj pa kolega Kjerkov. Eh, gospa predsednica, komisarka, vesel sem, da imamo priložnost, da govorimo o tem danes. Komisijo in parlament sprašujem, ali res menite, da je v najboljšem interesu Evrope, če se prekliče TFTP. Eh, torej, eh, Snowden je seveda naredil zelo veliko eh, razkritje. Nekateri pravijo, da je to pravzaprav darilo teroristom in sedaj bi pravzaprav tudi mi dali drugo darilo. Uh, Eh, teroristom. Mi bi ogrozili evropsko varnost. Torej, jaz govorim v imenu tistih, ki živijo, želijo živeti v varni Evropi za njih in za družine. Treba je preiskati eh, seveda zlorabo podatkov evropskih državljanov. Ta parlament lahko zaščiti evropske državljane in zaščiti varstvo podatkov, vendar treba je pregledati vsa dejstva in ne smemo pravzaprav nepremišljeno odločati. Torej, če želi ta parlament pooblastila, potem mora z njimi ravnati odgovorno. Seveda želimo ščiriti, ščititi pravice državljanov, nočem pa eh, ogroziti njihovega eh, življenja in ne bom podpiral ukrepov, ki bodo pač tako neodgovorni. In tu bi dejansko eh, vplivali tudi na mednarodne odnose in svetovno varnost. In ali bomo vsakeč prekinili sporazume, ko pač nek odpadnik ali pa eh, časopis eh, nekaj trdi. Hvala lepa, gospod Kirchhoff. Kolegica Intvelt ima vprašanje za vas, ali ga sprejemate. Da. Eh, spoštovani kolega, vesela sem, da slišim, da hočete dejstva. Ali ste potem za to, da pozovemo naj Europol izvede uradno preiskavo in vaša stranka bi lahko tudi v Združenem kraljestvu zahtevala eh, preiskava. Torej, če nam ne zaupate, bi lahko zaupali Europolu. Pravite, da je to pomembno za varnost in boj proti terorizmu. Sekretar eh, Cohen je v svojem pismu Eh, priznal, da se podatki uporabljajo za stvari, ki niso povezani s terorizmom. Ali želite, da američani uporabljajo podatke za namene, ki niso povezani s terorizmom? Hvala. Vedno mi date modri karton Sofi in naj rečem naslednje pristojni organi naj vedno preiščajo trditve, s tem nimam nobenih težav. Problem pa imam eh, pravzaprav z eh, pristopom, eh, polnim eh, eh, določenih domnev, eh, ko pač eh, se nekaj trdi, eh, takoj pozivamo k eh, obsodbi, določenih inštitucij in partnerjev, ne da bi se stvari preverili. In to se mi zdi nespremljivo. Hvala lepa, kolegica Ernst, da dobi besedo. Eh, hvala lepa, gospe in gospodje. To, kar danes eh, delam, je običajno ogibanje okoli Swifta. Vedno isto, vedno, ko se soočimo s to temo, ugotavljamo, da ne dobivamo dejstev, ne dobivamo resnice. Vedno se ukvarjamo s črno skrinjico in veliko tajnosti. Celo strokovnjaki za varstvo podatkov iz ZDA, eh, ki nikakor ne sodijo na levico, svetujejo eh, Evropske unije naj prekinimo izvajanje sporazuma SWIFT-a, da preverimo, kaj se dogaja. In niti na to niste pripravljeni. Gospa Malmström, vi trdite, da ni kršitve. Kakšen je vaš dokaz? Pismo, pismo, ki ste ga prejeli? je to podlaga, na kateri se preizkuje, kakšne preiskave ste sprožili, kakšna so dejstva, kakšni so dokazi. V nobenem drugem primeru tega ne bi dopustili na ta način, tu pa dopuščate. In pismo, ko ga preberemo, ne čutimo niti hip, za hip, da se zavedajo problema. In ne vem, ali si bomo eh, to dopustili in dovolili, da to počnejo. V SWIFT-u pač piše, da so prekinitve možne pod določenimi pogoji. Torej, ne razumem vaše drže. Do drugih držav take drže ne kažete. Ne razumem. Ni treba takoj dokončno prekiniti eh, oziroma eh, prekiniti sporazum. Morali bi pa razmisliti o začasni prekinitvi, saj nas imajo za norca. Hvala lepa, gospa En, sedaj pa Kristina Morvej. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz sem pravnica in prepričana sem, da je eh, za vsako protizakonito ravnanje treba imeti neko pravno posledico. In eh, tako protizakonito Eh, delovanje je usmerjeno proti Evropi, proti evropskim državljanom, evropskim podjetjem in očitno nima nobenih pravnih posledic. Eh, torej, sklicujem se na Ekerlund poročilo, ki je bilo sprejeto še pred eh, dogodki 11. septembra 2001 tam je bilo že zapisano, da ZDA prisluškujejo množično evropskim državljanom. In ali je bila kakšna pravna posledica po tem poročilu, kolikor vem, ne. Naš parlament se že deset let ukvarja z nečloveškimi pogoji v Guantanamu in s tem da se iščejo um, tudi eh, žrtve eh, mučenja in podobno. Ali je to imelo kakšne posledice? Ne. Potem pa gospod Snowden. Eh, seveda je šlo za njegovo življenje, je pa kljub samo razkril najpomembnejše informacije svetovni javnosti. In očitno tudi tu ne bo pravnih posledic. Torej, kakšni bodo konkretni koraki Evropske unije, zato da bo ta kršitev imela tudi določene posledice. Hvala lepa, sedaj pa gospod Fos. Hvala lepa, gospa predsednica, tudi vam naknadno vse najboljše za rojstni dan. In sedaj pa bi nekaj povedal v zvezi s temo. Vrednost eh, sporazuma SWIFT je eh, v tem, da koristi boju proti terorizmu in poleg tega imamo tudi neko eh, uravnovešenost eh, s varstvom podatkov. In sedaj ne vem, Zakaj bi morali prekiniti izvanje sporazuma, dokler nimamo dokazov? Večina parlamentov se je strinjala s tem v prepričanju, da je treba eh, spremljati financiranje eh, terorizma in tu se tudi nič ni spremenilo. In mi smo tudi eh, vedno menili, da naj bi prekinili izvanje sporazuma SWIFT ko bomo pač mi sposobni delati nekaj podobnega. V tem trenutku pa nismo sposobni in začasna prekenitev sporazuma bi bila neodgovorna zaradi vprašanj varnosti. In potem pa, zakaj sprašujemo izvajanje, eh, prekenitev izvajanja sporazuma še pred koncem preiskave v odboru oziroma v ekipi, ki smo jo oblikovali. Že tu Eh, se zastavlja veliko vprašanje. Saj niti ne čakamo na lastne rezultate v odboru. Mi smo dokazali, po, eh, pokazali in ugotovili, da v tem trenutku nimamo dokazov, saj dokler nam komisarka ne eh, pove, da nismo pravilno ravnali s pogodbo. Torej, SWIFT nam je jasno pokazal, Kako visoke so zahteve do mreže, do varstva podatkov, to je preverjeno in nič se ni ugotovilo. Se pravi, mi nimamo nobenih jasnih dokazov, samo to, kar smo prebrali v medijih in tu se je sklicevalo samo na priročnik. Eh, NSA, e a ja, da naj bi se torej SWIFT ustrezno nadzoroval. Še dva stavka, če dovolite, imamo pa dva različna postopka. Eno je zakoniti in nezakoniti. Zakoniti je sporazum in ne vem, zakaj naj bi naenkrat zakoniti postopek hoteli odpraviti zato, da bi dopuščali nezakonito poseganje po podatkih. Eh, konec koncev lahko prekinimo izvajanje sporazuma samo, če eh, se sporazum eh, ne spoštuje, če NSA se izogiba spoštovanju sporazuma oziroma, ko bomo imeli lastni TFTP, ki bo zagotavljal varnost. Nevertheless, kolik vos, uh, kolik invelt... Eh, kolega Vos. Eh, kolegica Intveld bi vam zastavila dodatno vprašanje, če dovolite. Yes, thank you. Um, Hvala. Gospod Vos, vsi tukaj omenjate dejstva. Veliko trditev je bilo postavljenih v zvezi s koristnostjo in potrebnostjo teh podatkov za boj proti terorizmu. Uh, Eh, te trditve so neutemeljene, ampak vseeno, moje vprašanje za vas je, ali bo vaša skupina in ali bo vaša vlada podprla preiskavo strani enote za kibernetski kriminal v Europolu. Eh, Kaj ti ne vine, jaz nisva strokovnjaka, nisva bila znotraj eh, SWIFT-a, nisva si ogledala te službe ali ne želite, da bi to preiskali strokovnjaki za IT, za informacijske tehnologije. Ali boste podprli tak predlog, če do njega pride? Yes, Gospod Fos. Äh, torej ne vem, zakaj vlada v Nemčiji ni zainteresirana za te dogodke in zaradi tega tudi ne razumem vprašanja pravzaprav. In poleg tega pa moram reči, mi smo spraševali Swift eh, in oni imajo ustrezno znanje, da bi pač rekli, uh, Eh, oni so rekli, mi smo v stanju, da prepoznamo take sledove in jih nismo našli. In zato je tudi preprosto reči, da v tem trenutku nimamo nobenih dokazov. In če ne želimo mi eh, na tem pogodbenem področju ravnati proti zakonito, če nočemo pravzaprav delati to, eh, kar očitamo drugim, se moramo držati teh stvarih in moramo reči sporazum da ali ne NSA, da ali ne ali ne in podobno. Gospod Moraes, dobi besedo. Hvala, predsedujoča. Kolegica Sipel je rekla oziroma že povedala eh, številne moje skrbi. Mm. Veliko se omenja preiskava in to je zaomenil tudi gospod Fos. Sam sem pri preiskavi omenil enoto za kibernetski kriminal znotraj Europola, eh, ki bi lahko preiskala uh, take kršitve. Če je temu tako, sveta nažalost ni tukaj, ampak vsaj ena država članica bi morala zahtevati tako preiskavo. Tukaj pa leži problem. Gospod Kerhop uh, govori o širših eksistencialnih vprašanjih ali uh, sploh raziskovati tisto, kar je povedal Snowden. To lahko takoj ločimo od tega uh, vprašanja, ali lahko mi preiskujemo to, kar se dogaja. Uh, v zvezi z zelo dragocenim uh, sporazumom SWIFT. Eh, gospod Fos mene posluša, eh, ker si je snil eh, slušalke. Eh, dajte mi, prosim, še pol minute, da zaključim. Torej, stvar je v tem, da ne vemo točno, kaj se dogaja. Imamo preiskavo, nihče ni pod prisego. Eh, Torej, eh, zanašamo se na vas, gospa komisarka, da dobite čim več odgovorov. Potem pa se zanašamo tudi na eh, preiskavo in na naše politične odločitve glede tega. Mi eh, kot Evropski parlament nimamo pristojnosti, da ta sporazum prekinemo. To se lahko zgodi v svetu, ampak gospa Intveld ima prav. Imamo pa moč eh, glede prihodnih sporazumov. To je tista naša politična moč, ki jo imamo in na katero bo vplival rezultat te zadeve. Nočem se tukaj spuščati v podrobnosti, ampak želim povedati, da je SWIFT za nas zelo pomemben sporazum. Naša skupina se je pogajala o tem, resno ga jemljemo, eh, razumemo tudi varnostne posledice, ki bi jih to lahko imelo in vse to jemljemo zelo resno. Zato si želimo kar najbolj podrobno preiskavo. Potem bomo stvari ustrezno ocenili in se bomo tudi politično odločili o začasni prekinitvi in morda v ponovnem pogajanju. Nočemo tega sporazuma kar tako prekiniti, to je resna odločitev, ampak je pa to tudi politična odločitev. Hvala, gospod Moraes. Gospod Majer je naslednji na vrsti. Ja, Hvala, predsedujoča. Eh, minimalni signal, ki ga lahko damo, je, da ta sporazum začasno zamrznemo. To eh, od nas zahtevajo evropejci in to moramo mi zahtevati, da bomo branili človekove pravice v evropskem okviru. Eh, do katere mere zdaj branimo človekove pravice? Ne vem, eh, zakaj zdaj tako oklevamo, ali zato, ker gre za američane, ki so uh, tukaj kriminalno prisluškovali brez vsakega dovoljenja. To je velik problem. Vendar ne gre samo za Evropsko unijo, posod po svetu se to dogaja. Zakaj bi mi uh, imeli drugačno reakcijo kot druge vlade? Uh, Eh, Dilma Rusov eh, v Braziliji recimo je podobno ukrepala. Imela je enake dokaze, kot jih imamo mi, da eh, je tudi tam prihajalo do prisluškovanja in zahtevala je od predsednika Obame, da stvari popravi, da prevzela je odgovornost in zahtevala od Obame, da prevzame odgovornost. In to moramo zahtevati tudi mi, kajti tukaj smo pred kazenskimi dogodki, kazenskimi dejanji. Če nekdo eh, eh, špionira, prisluškuje, je to kriminalno dejanje. Hvala, gospod Ehrenhauser. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Eh, ne smemo pozabiti, kako je prišlo do tega sporazuma. Američani so pred nekaj leti. Uh, jih legalno odsesavali te bančne podatke iz Evrope in kaj je storila Evropa, mi eh, tega nismo kaznovali, temveč nagradili s tem, da smo to naknadno legalizirali. Odgovor na vprašanje, ali naj um, prekinimo izvajanje sporazuma, je zelo enostaven. Seveda je to potrebno. Ta sporazum naj bi celo odpovedali, po mojem mnenju. In to, kar ne obravnavamo, je odkritost. Eh, moramo biti tako odkriti, da rečemo, da s prekinitvijo izvajanja sporazuma z imenovanjem eh, Snowdena za nagrado Soh Saharov ne rešujemo dejanskega problema. Kaj pa je resnični problem? In sicer ljudje eh, eh degradirajo v objekte podja, podatkov in podjetja enostavno ravnajo s temi ljudmi. Ljudje zgubijo svoje dostojanstvo, temeljne pravice in konec koncev tudi status kot eh, subjekt eh, pravic in ta odnos med državo in državljanom erodira vedno več je nezaupanja, kaj potrebujemo. Potrebujemo veliko vizijo, vizija, ki je tako velika kot pristanek na Luni, kot eh, osvojitev vesolja, ki je tako velika kot odkrivanje Amerike in to ne gre s preiskovalnimi odbori, temveč s tem, da odgovorimo na velika vprašanja upravljanja spleta, spletne infrastrukture, internetnega gospodarstva in tudi velika vprašanja v zvezi z um, varstvom podatkov. Uh, e, uradniki z NSA se samo režijo naši razpravi. Tudi če te razprave ne bi imeli, bi njim bilo čisto vseeno. Hvala, gospod uh, Van de Kamp. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim čestitati komisarki za dejstvo, da obvladuje to zadevo, kot sam menim. Pogovarjala se je z američani in mislim, da gospa Malstrom pozorno spremlja celotno zadevo. Malo se spoznam na zgodovino TFTP. Nizozemski državljani so zelo zaskrbljeni eh, glede tega, kar se dogaja. In uh, imamo eh, razprave z NSA, ki pa stvari ne olajšujejo. Mi si moramo ogledati področje uporabe tega sporazuma. Uh, vključiti je treba vse v kontekst boja proti terorizmu. Oziroma, to je morda preveč omen način gledanja na stvari, kaj pa gospodarski vidik, eh, pa politična infrastruktura in vse, kar je s tem povezano. Mislim, da bi o tem tudi morali razmišljati. Govorimo tudi o zaznavanju, spremljanju, uh, terorizma in da moramo spoštovati določene pravice, še posebej zasebnost. Eh, moramo pa se boriti proti tej obliki finančnega terorizma. Imamo gospodarske obveznosti tudi do preostalega sveta in to je tudi treba upoštevati. Hvala. Hvala. Eh, gospod Lopes Aguilar. Hvala, predsedujoča. Pa poglejmo, ne glede na to, kako smo glasovali o sporazumu TFTP, eh, eh, je dejstvo, da se vse čas pojavlja v razpravi to, da se je treba eh, upirati na dejstva. Treba jih je preveriti, ampak na milijone državljanov se čuti tukaj ogroženih zaradi. Eh, tega prisluškovanja. Dejstev pa ne moremo um, preveriti zato, ker nimamo vseh informacij. E, eh, NSA ni jasno zavrnila, da razpolaga z našimi podatki e, SWIFT oziroma da je prišla do njih e, na kakršen koli drug način kot prek sporazuma TFTP. Tukaj je premalo razlag. In Eh, že zato, ker ni dovolj razlag, eh, lahko eh, postavimo pod vprašaj to pogodbo in to je zelo hudo. V komisiji za preiskavo, ki jo imamo v odboru Libe, smo imeli možnost zavrniti te informacije, pa te informacije niso bile zavrnene ne strani gospoda Kojena in tudi ne strani podjetja SWIFT. To podjetje ni bilo zmožno jasno povedati, da sistemi eh, prenosa in varovanja podatkov eh, niso bili predmet kakšnega kibernetskega napada strani NSA. In to že samo po sebi je zelo hudo. Ali zato komisija razmišlja o možnosti, da eh, glede na to, da se je pogodba dokaj očitno kršila, ali razmišljate o tem, da bi sporazum zaradi vsega tega prekinili. Hvala, gospod Sosa Wagner. Ja, presidenta, una logika inquietud. Gospa predsedujoča, v tej razpravi vidimo, da je eh, verjetno prišlo do množičnega kršenja varstva podatkov. Eh, mislim, da je komisija že dobila dovolj informacij, da lahko eh, zagotovi neko enotno in odločno stališče povsod v Evropski uniji. Treba pa je sprejeti vse previdnostne ukrepe, da se bodo zaščitile temeljne pravice evropskih državljanov. Ta epizoda pa mora služiti tudi za to, da bomo sprožili reformo Eh, norm glede zasebnosti in varstva podatkov, eh, predvsem eh, zasebnosti komunikacij med posamezniki. In zato je treba zagotoviti uredbo, ki bo veljala povsod po Evropski uniji in bo urejala to področje. Treba je eh, poudariti. Eh, treba je povdariti eh, svobodo in zaščito podatkov. To se je dogajalo že v zgodovini in zdaj je to treba ponovno storiti. Eh, eh, evropsko nebo in evropski zrak mora da biti svobodna, eh, ko prihajajo različni vetrovi, ki skušajo škodovati in odnesti naše podatke. Hvala, gospod, gospa predsedujoča. Sporazum SWIFT omogoča organom NSA, da sigajo po podatkih osumljencov za težka kaznivega dejanja, vendar samo pod pogoji, za katere se je boril tudi Evropski parlament v zvezi z varstvom podatkov. To je torej dovoljenje za kompletni nadzor transakcij, kar ustavlja očitno eh, je delala Agencija za nacionalno varnost. To ni bilo predvideno. Evropski parlament je varuh eh, interesov državljanov in tu je pozvan. Ne gre samo za to, da pišemo pisma in dobimo odgovore na ta pisma, temveč gre tudi za presojo dejstev in dokler ni povsem jasno, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, bi po moje morali prenehati posredovati podatke ZDA. Program SWIFT je treba zato eh, do nadaljnega eh, prekiniti izvajati. Evropsk, pravice evropskih državljanov ne smemo žrtvovati ehm, sodelovanju z ZDA. Treba je preiskati vse, eh, vsa dogajanja. To mora biti naš interes. Ne moremo nadaljevati tako kot doslej in se delati, kot da se ni nič zgodilo. To bi pomenilo, da se strinjamo s dosedanjem ravnanjem in to bi eh, nekako eh, s tem bi dovolili na splošno reš, eh, kršitev. Eh, standardov varstva podatkov v Evropi, moramo postaviti določene in poslati določene znamenja, ki jih bodo razumeli tudi na drugi strani Atlantika. Hvala, sedaj pa sledi um, postopek pritegni pozornost predsedujoče. Prva, prvi dobi besedo gospod Koferati. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. To je seveda zelo de delikatna stvar in mogoče tu ne gre samo za politične argumente, ki so včasih tudi eh, se lahko instrumentalizirajo. Eh, gre za to, da je prišlo mogoče do bohunjanja in zato je treba najprej izvesti preiskavo, da se ugotovi, ali, res, ali se je to res zgodilo. Medtem pa naj bi eh, ravnavili previdno, torej imamo določen sum, eh, in zato naj bi eh, začasno prekinali, krinili izvajanje. Če bo ta preiskava pokazala, da je dejansko prišlo do kršitve individualnih in kolektivnih pravic, potem moramo eh, postaviti pod vprašaj celoten sporazum, ki je bil podpisan. Ampak jaz ne vidim mm, mm, alternative tej verigi, torej da se najprej začasno prekine izvajanje in potem, če bi se dejansko ugotovilo, da je prišlo do teh kršitev, odpave tega sporazuma. E, gospod Engstrom. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Svet je bil šokiran zaradi razkriti e, Snowdena. Videli smo, kako je NSA e, špionirala, torej industrijsko proti Braziliji, politično pri srečanjih predsednikov držav in voditelj eh, in, eh, in predsednikov vlad in držav in tudi drugot. In mislim, da je to res dovolj šen razlog za prekinitev izvajanja. Če ne, kaj pa se mora zgoditi, da bi prekinili izvajanje gospod Paska? Hvala. Hvala. Eh, gospa komisarka, strinjam se s kolegicami in kolegi. Pogajanja in predlogi v zvezi z delovanjem NSA naj ne bi bili histerični. Naš odziv uh, mora temeljiti na dejstvih in naj se opira na ta dejstva. Eh, gre pa seveda za spoštovanje pravic v Evropski uniji. Pismo ministra Koena ne more nadomestiti eh, preiskav naših preiskovalnih organov. Zato moramo eh, preveriti sum strani Europola in o vseh dejstvih, ki jih bomo ugotovili, eh, je treba obvestiti ameriške partnerje, gospa komisarka. Državljani ne bodo eh, dolgo enostavno eh, tolerirali nedelovanja evropskih inštitucij. Državljani Evrope, predvsem mladi, so vedno bolj izobraženi in natančno vedo, katere so naše dožnosti, zato bom vedno spet opozarjal na to, Eh, ta problem, gospod kolega Stojanov je na vrsti eh, zadnji v tej sekciji. Hvala lepa, gospod predsednica. Spričo ekstremnih pozicij, je treba seveda pogledati, kaj se dogaja v Evropi in v ZDA. Že deset let imajo gestapovski sistem, ki vohuni za državljani. In žal je to izbira eh, demokratično izvoljenih vlad, eh, ker pa je vse to usmerjeno super eh, evropske državljane, potem to ni dopustno pustno. Eh, odraščal sem v totalitarni državi, kjer je veliko varnosti in nič svobode in tudi veliko kriminala. Torej jaz ne rabim take varnosti, potrebujem svobodo in zaradi tega je treba prekiniti izvajanje sporazuma. Hvala, komisarka Malström. Hvala. Eh, sporazum TFTP je mednarodni sporazum, o katerem smo se pogajali. Nekateri tega ne marajo, nekateri so glasovali proti in to je tudi vaša pravica. Nekateri sto, ste glasovali za, vendar z zadržkom. Uh, vendar mi in vi smo glasovali sporazumov, za sporazum z veliko večino v parlamentu in sicer z jasnimi določbami, kar zadeva namen, varstvo podatkov, eh, pravila glede dostopa in tako naprej. Večkrat smo revidirali sporazum in tudi pokazali, eh, da se spoštuje ta sporazum, poskusili smo ga popraviti in razen tega smo tudi izvedli oceno eh, koristnosti tega sporazuma. Torej, v, eh, to revizijo bomo predstavili k malu o koristnosti in ta jasno kaže, da je to pomagalo ZDA, pa tudi Evropi, najti način, eh, načine financiranja eh, teroristov in da je to pomagalo pri preiskavah. Tudi če ne marate tega sporazuma, ga ne moremo eh, prekiniti izvajati na osnovi sumov v medijih. Eh, ti eh, sumi eh, so sicer zelo resni in zato smo tudi postavili jasno vprašanje z IDEA. Eh, Eh, torej poslali smo pisma in s eh, sekretarjem Kuenom sva se dolgo pogovarjala. Ta ponedeljek odgovoril na številna vprašanja, nekaj pa je še ostalo odprtih. Nekateri iz odbora Libe bodo potovali v Washington in tudi sami postavili vprašanja in um, zahtevali pojasnila. Zagotovil nam je, da ni prišlo do kršitve. Um, sporazuma, da NSA nima neposrednega dostopa do podatkov SWIFT-a in zahtevala sem to tudi v pisni obliki. In Eh, to smo zahtevali tudi za druge SWIFT formate, to ste tudi povedali. So tudi drugi formati SWIFT-a, ki jih uporabljajo finančne institucije po svetu. In to piše tudi v preambuli našega sporazuma. To ni pokrito z našim sporazumom. Naprimer, format SWIFT-a, ki prihaja iz tretjih držav iz tretjih držav, kjer tudi potuk, potekajo preiskave in kjer Eh, eh, ne prihaja do kršitev tega sporazuma. Hotela sem izvedeti, dobiti več pojasnil, kako vse to deluje, tako da bomo videli, da ti mehanizmi niso v konfliktu s sporazumom TFTP. Nekateri ste govorili tudi o priročniku. Eh, podsekretar Kohl mi je rekel, da uradnike seveda usposabljajo o delovanju tih finančnih sistemov. Rekl je, da uradniki NSA-ja niso usposobljeni za to, da bi eh, pridobivali podatke iz SWIFT-a ali iz TFTP-ja, da bi kršili tam pravila. To je to, kar vemo sedaj. Čakamo še na nadaljna pojasnila, potem bomo imeli, potem pa bo v delovnih skupinah se nadaljevalo delo tako v uh, Evropskem parlamentu, v preiskovalnih odborih Evropska komisija eh, bo sodelovala z litovskim predsedstvom, eh, predvsem v delovni skupini za varstvo podatkov, kajti vse nas je alarmiralo eh, to, kar se je bilo razkrito v zvezi z NSA-jem. Seveda se bo razprava še nadaljevala in upam, da bomo dobili konkretne izboljšave tudi um, sistema varstva podatkov. Tudi gospod Obama je rekel, da uh, so šli verjetno predaleč in da išče podporo v kongresu, da bi bolj jasno regulirali to, kar NSA sme delati in kaj ne. Torej, mi smo v stiku z ZDA, vendar to ni. Mm, vodilo do kakršne koli ugotovitve, da je prišlo do kršitev sporazuma. Hvala, gospa komisarka Malström, kolegice in kolegi, ta razprava e, je s tem zaključena. Želim vas opozoriti na to, da bomo o resoluciji glasovali na drugem plenarju.